Panie i panowie posłowie, przechodzimy do wyjaśnienia głosowań. Zacz... Poštovane kolegice in kolegi, sedaj pa ob razložitve glasovanj. Začenjamo s poročilom Tajn, protokol o statutu sodišča Evropske unije. Najprej Iva Zaniki. Iva Zaniki. Torej, ker je bitna več. Uh, zadev, s katerimi se sooča sodišče, eh, ima sodišče vedno več dela in zato so tudi predlagali več sodnikov. Kljub eh, prizadevanjem sodišču ne uspe, da bi eh, pravočasno izpolnil, izpolnil svoje naloge. Jaz sem glasovala za poročilo ko, s, eh, s katerim želimo povečati število sodnikov za 12 na 39. Charles Stanek. Hvala lepa, naslednji je Charles Stanek. Hvala lepa, predsedujoči. Izgubil sem svoje očala, se upravičujem. Torej, če ponovim klišej, če um, oklevamo, potem ni pravice. In to tudi pomeni, da če imamo zastoja v pravosodnem sistemu, kjerkoli po Evropi to ni dobrodošlo. Kljub temu, da se je število primerov zelo povečalo na letni ravni, je število primerov, ki so še pred sodiščem, eh, vedno večje. Nismo zapolnili vrzeli med naraščajočim številom novih primerov. Izbonsko pogodbo imamo sedaj, pa se moramo prilagoditi eh, tem velikim zastojem na sodiščih, ki jih povzroča pogodba. Strukturne reforme, ki smo jih slišali, bodo spremenila strukturo velikega senata. In se bomo odrekli preveč določbam glede tega, da morajo pet sodišča velikega senata biti na vzočih vaš čas. Zavzemam se za racionalizacijo sprejemanja odločitev na ravni EU, tako da bodo moji državljani dobili boljšo vrednost za svoj denar. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Hannan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V 18. stoletju je Škof v svoji pridigi dejal, da je tisti, ki interpretira pravo, tisti, ki je zakonodajalec, ne pa tisti, ki je to besedilo napisal. To je urojena težava, ki jo imamo pred sabo, kar se sodišč tiče. Vendar pa je to sistem, ki se je še poslabšal v Evropski uniji. In to zaradi dveh eh, fenomenov. Najprej dejstvo, da ni zahteve, da bi sodišči na sodišču preživeli vsaj en dan na sodišču v tej državi. Samo pravno diplomo potrebujete, torej veliko je politikov, ki imajo preveč federali, federalističen program. In drugič, ta federalističen program je v opisu službe. In to je težava. Imamo zelo veliko zadev, ki so na medravni, medvladni ravni, pa se drugače tolmačijo zaradi tega Evropsko sodišče mora tolmačiti to, kar pravi zakon, ne pa da podajo sodbe glede na to, kar oni mislijo, da bodo morali povedati. Tako, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Poročilo Aleksandre Tejn, začasni sodniki sodišča za uslužbence Evropske unije. Najprej gospa Zaniki. Grazie, signor... Hvala, gospod podpredsedujoči. Sodišče za javne uslužbence ima sedem sodnikov. Vendar je oteženo delovanje, če, se, če je en sodnik bolan. E, pot, potem tudi za dalj časa ne more izvajati svoje funkcije. Da bi to preprečili, torej da sodišče ne more izvajati svojih nalog, je sodišče predlagalo, da bi v takem primeru imenovali začasne sodnike. Mislim, da je to dobra rešitev za praktični problem, ki lahko ovira evropsko pravosodje in zato sem glasovala za. Hvala lepa, sedaj vas spet Charles Tenor. Gospod predsedujoči, kot sem že dejal, kar se tiče Evropskega sodišča, pozdravljam ta razumen predlog glede reforme strukture Evropskega pravosodnega sistema, da bomo bolje se lahko spopadli z vedno več primeri po Lizbonski pogodbi. Šokantno je, da v tem trenutku nimamo poslovnika za sodišče za službence Evropske unije, kako bi ga nadomestili, če zboli. Ne vem, zakaj to ni bilo vključeno v prvotni statut. Zazivam sem se za Evropsko sodišče za službence Evropske unije. In naj sedaj ponovim stališče moje skupine EKR, da potrebujemo več specializiranih sodišč po tem modelu, da bi ponudili strokovno znanje, še prav posebno, kar se tiče kršitev eh, zakonu Evropske unije. Seveda pa ne smejo sodniki prevzemati vloge izvoljenih politikov. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. To je poročilo Jurana Ferma finančna pomoč skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij. Najprej gospod Zemke. Če posel Zemke je znasali? Je poslanec Zemke v dvorani? Ne, ni ga. Tako da dobi besedo gospa Zaniki. Grazie. Hvala gospod predsedujoči. Enotni trg bo uspešen samo z učinkovitimi in sodobnimi infrastrukturami. Na osnovi sporazuma v zvezi s finančno pomočjo bomo dali pobude za eh, naložbe v infrastrukture, kar zadeva energijo, telekomunikacije in promet. Sem za to poročilo, kajti mnenja sem, da je realizacija novih infrastruktur pris pozitiven prispevek k zagonu evropske ekonomije. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Sirpa Pjatikajnen arvoisa puhemies äh, on erittäin tärkeää zelo pomembno je da je parlament odločno podprl vse evropsko prometno in energetsko omrežje in tako smo uredili tudi financiranje. To je zelo pomembno za strategijo 2020 in za rast. Težava pa je žal v tem, da je financiranje zagotovljeno samo za desetino potreb Naprimer, za električno mrežo bo potrebno zagotoviti še več sredstev, zato da bomo lahko zagotovili boljšo energetsko učinkovitost, varnost oskrbe in da bomo tudi bolje izrabljali obnovljive in alternativne vire energije. Investicije so potrebne in eh, celotna Evropa mora eh, nameniti pozornost tem omrežjem. Prav tako moramo naše vire usmeriti v to smer. Potenok. Hvala lepa, gospod predsedoči. Glasoval sem za to rezolucijo. Sveda je vprašanje, ali potrebujemo eh, načrt za raz za naslednjih deset let na ravni Evropske unije, po tem, ko nam Lizbonska agenda jasno ni eh, uspela. Kar se tiče projektnih obveznic, sem skeptičen, vendar pa me skrbijo nekatere zadeve. In sicer gre za pravilno oceno pilotne faze. EKR je to jasno povedala v tej fazi. Južne, ekonomije Južne Evrope ne potrebujejo velikih investicijskih programov potrebujejo fleksibilen trg delovne sile. Problem je na strani oskrbe. Na ravni Evropske unije, nacionalne in regionalne vlade ne, se ne spopadajo z birokracijo. To je rešitev, ki bi lahko vodila Evropo k blagostanju. Tega sedaj ni, globalno gledano. Kljub temu pa sem za razvoj infrastrukture na splošno. In ker je ta pobuda, če bo dobro premišljena, lahko uspešna, bi bilo dobro, da poskusimo in da se odločamo na podlagi dokazov, ne pa da to odlašamo na kasneje. Hvala lepa, sedaj pa gospod Peter Jar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasoval sem za to poročilo. Naj pa še nekaj povem glede projektnih obveznic. Prvič, to je možnost za financiranje projektov, tako da eh, vključimo tudi zasebni kapital na širše, v širšem obsegu, vendar pa ne gre za neskončno pomnoževanje finančnega kapitala. Drugič, projekti morajo biti smiselni in morajo biti gospodarni. Prav tako se moramo naučiti iz napak preteklosti. Ne gre samo za gradno hotelskih kompleksov in cest. Tretjič, zato potrebujemo testno pilotno fazo kajti ljudem moramo obljubiti samo to, kar lahko tudi spomnimo. V tem trenutku pa mislim, da je veliko obljub nerealističnih, veliko je nerealističnih predstav in pilotna faza bi lahko služila temu, da bi dejansko ostali na realnih tleh. Hvala lepa. Next... Hvala lepa. Naslednji je gospod Sean Kelly. Hvala lepa, gospod predsedoči. Z velikim veseljem sem podporil to poročilo in jasno je bilo, da je večina parlamenta za. 579 za, 32 proti in 9 vzdržanih. Torej, večina je jasna. Želimo si seveda kar se da tesnega sodelovanja med vsemi deli Evropske unije. In zato ne smemo pozabiti na otoke, čeprav posebno bi omenil svojo državo. Kar se energije tiče, smo povezani z našimi neposrednimi sosedi, Združenim kraljestvom in upamo, da bomo kmalo tudi z drugimi področji. Kar se tiče prometa, pa ima Združeno kraljestvo povezavo s celino, z evro, starim. Morda bi lahko nekoč povezali tudi Irsko z Britanijo. Odnosi med Irsko in Veliko Britanijo še nikoli niso bili boljši. Še prav posebno je zahvaljujoč eh, kraljici, ki nas je obiskala na njim in imeli smo um, zgodovinsko um, rokovanje z Guinness. In mislim, da če bi se daj povezali še prometno, bi to bil velik korak naprej. Hvala lepa. Floor, Najlepša hvala, naslednji je gospod Takula. Arvojsa, UMS. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Na kratko, podprl sem to besedilo. Po mojem mnenju je dobro, pomembno je, da zagotovimo transevropska omrežja in da povečamo in okrepimo financiranje, da najdemo nove instrumente v ta namen. Zanima me, kako bo, bodo v praksi delovale projektne obveznice. Sedaj potrebujemo projekte, ki ustvarjajo možnosti za rast. In rast je tista, ki jo trenutno iščemo. Potrebujemo vzdržno, trajnostno rast. Zadolževanje lahko rešimo le s pomočjo rasti. Evropska unija mora torej najti vsaj en dober projekt, ki lahko zagotovi trajnostno rast. Upoštevati moramo tudi Evropo 2020. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Daniel Hannon. You, Mr. Hvala, gospod predsedujoči. Še enkrat poskušamo rešiti naše težave z upravljanjem. Preveč sredstev nas je spravilo v te težave, preveč zapravljanja. In to je težava, ne pa rešitev. Vem, da ni preveč dobro, ni preveč priljubljeno, če o tem govorimo. In potem nas ljudje napadajo. Gospod Svoboda nas je včeraj napadel, gospod Baroso pred dvema dnevoma. Verjetno je najbolje razumeti ozračje v tem parlamentu, če pogledamo psihološke vidike. Kolega Tenok nam lahko pove, zakaj gre kakšne so projekcije. Stvar je pač takšna, da nihče ne more uživati v gospodarskih učinkih in gospodarskih težavah, v katerih se je znašla Evropa. Želimo le, da poslušamo tiste, ki so že upravili pravilne analize in se tako rešimo težav v prihodnosti. V težavah smo se znašli zato, ker preveč zapravljamo in si preveč izposojamo. In iz teh težav ne bomo prišli, če bomo počeli enako. Uh, Hvala. To je bil zadnji govornik pri tej točki. Naslednja točka na delnem redu pa je resolucija o politike Evropske unije o Zahodnem bregu in Vzhodnem Jeruzalemu. Na seznamu imamo šest govornikov. Začeli bomo z gospo Pietikajnen. Izvolite. Hvala, gospo predsedujoči. Situacija na Bližnjem vzhodu je zelo občutljiva, zato je pomembno, da pripravimo dobre politične izjave, ki morajo biti dobro uravnotežene. Podpirati morajo pozitivni razvoj na tem področju. Podprla sem to skupno resolucijo. Zakaj? Zato, ker menim, da je že veliko ljudi trpelo zaradi različnih dogodkov. Evropska unija in Evropski parlament morata imeti jasno stališče, jasno politiko, ki bo preprečila nepotrebno nasilje. Povišati moramo in okrepiti varnost ljudi na Bližnjem vzhodu. Hvala, gospa Angelili. Ja. Eh, spremembe v arabskem svetu kažejo, kako pomemben je napredek v mirovnem procesu na Bližnem vzhodu. Seveda moramo upoštevati želje narodov, ki tam živijo, palestincev in izraelcev. To je bistven vidik za zagotovitev miru in za blaginjo napadi na Gazo, eh, potem naselbine, poslabšanje življenjskih pogojev palestinskega prebivalstva, predvsem žensk in otrok, ekstremizem, naseljencev na Zahodnem brigu, vse to so dejavniki, ki spodkopavajo rešitev so obstoja dveh držav. To pa je v interesu Evropske unije in zato je treba ustvariti vzdušje zaupanja, tako da bodo lahko potekala spet mirovna pogajanja. In predvsem mora ta projekt biti verodostojen in uh, da se konča nesprejemljiv status quo. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Paul Murphy. Hvala, gospod predsedujoči. Brutalna izraelska politika in kršitve človekovih pravic na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu so zadeve, ki preprečujejo vzpostavitev palestinske samovlade. Veliko je socialnih pritiskov. Pri tem je pritisk usmerjen predvsem na vzpostavitev dobrega delovanja palestinske države. Rad bi vas opozoril na 3500 beduinov, ki jih izraelska država preganja iz domov. Med drugim so dve šoli odrezali od izobraževanja. Ti ljudje so morali preseliti svoje domove 300 metrov stran od palestinskega mesta Abu Dis pomagati jim je potrebno, boriti se je potrebno proti takšnemu pritisku in proti okupaciji na Bližnjem vzhodu. Hvala, gospod Enok. Hvala, gospod predsedujoči. Mirovna inicijativa za Palestin je precej neprimerna za ta parlament. Škodimo pogajanjem, ki jih vodi Evropska unija naš cilj bi moral biti, da poskušamo zagotoviti rešitev dveh držav. Rešitev, ki nudi mir Izraelcem in priložnosti palestincem. Parlament bi moral ubrati uravnoteženo pot. Ne bi smel škoditi pogajanjem med obema stranema, za katere upam, da se bodo čim prenadaljevala. V politični skupini EKR smo pripravili predlog, v katerem smo izpostavili dejstvo, da Izrael edina prava demokracija v tej regiji. Vsi si želimo rešitve dveh držav, ampak te zadeve so zelo zapletene. Potrebno bo veliko žrtvovanj in pogajanj, če bomo želeli dolgoročno in mirno rešitev. Hvala, gospod Takula. Arvoisa puhemies, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glasovati sem moral proti tej resoluciji. Nažalost, besedilo o Zahodnem bregu in Vzhodnem Jeruzalemu ni uravnoteženo, je zelo enostransko, kot je povedal že prejšnji govornik. Potrebno se je zavedati, da je Izrael demokracija, Mi podpiramo svobodo govora, mi podpiramo človekove pravice. Upam, da bomo lahko zagotovili dolgoročni mir na tem področju. In zaradi tega smo videli, da je skupina LS dala predlog, da Hamas prizna Izrael in da preneha z napadi. Upam, da bo parlament jasno povedal, da stoji za svojimi vrednoti, da podpiramo demokracijo in Izrael in da jasno povemo, da je Jeruzalem prestolnica Izraela, ne more biti razdeljena. Zgodovinska dejstva so pač takšna. Če bo obstajala rešitev dveh držav, moramo prav tako spoštovati zgodovinske. Eh, zgodovinska dejstva. Gospod Petrjan. Hvala. Seveda želi vsak. Uh aktivno prispevati k mirovnemu procesu na bližnjem vzhodu, vsi vemo, da ni enostavne rešitve za to. In tisti, ki se ukvarjajo z zgodovino in tudi z dejstvi, vedo, da ni tako lahko razlikovati med dobrim in zlim. Torej, eh, resnica je nekje na sredini. In tu je problem. Če si ogledam ta predlog, eh, se mi zdi preveč enostranski. Inos z mojega vidika eh, niso upoštevani upravičeni interesi izraelske strani in tudi tam je težko razlikovati med dobrim in tem, kar ni tako dobro. In pravzaprav bi si pričakoval predlog Evropskega parlamenta, ki bi to spravo nekako postavil na širšo raven in potem bi tudi jaz lahko podprl to resolucijo. Najlepša hvala, to je bil zadnji govornik pri tej točki. Plenarno zasedanje je prekinjeno do treh. Se vidimo takrat.